razprava. Zapisnik včerajšnjega zasedanja ste že prijeli ali ima kdo kakšen komentar? Ne. Potem velja zapisnik za sprejet. Po dnevnem redu je na vrsti ura za vprašanje predsedniku Evropske komisije. Najbrž poznate pravila,